Kolleginnen und Kollegen, ich bitte. Kollege und Kollegice, prosim, gospe und gospodje, posedite se. Nekoliko zamujamo. Osnutek dnevnega reda je potrjen. Kdo ogovarja? Naj nakratko povem, da se sedaj nakratko oglaša Evropska služba za zunanje delovanje. Preden bomo imeli razpravu, razpravo o poročilu Komisije v Srbiji. Glede na to, da je prišlo do prijetja v Parizu in tu bi tudi izrazil vsega. sočutje in sožalje zaradi žrtev atentata v Jeruzalemu pred nekaj dnevi. Kajti tam imamo tudi delegacijo, ki je bila prisotna zelo blizu. to se je odvilo pred našimi očmi, tam je tudi predsednik odbora, tako da je to res potekalo zelo blizu tega kraja, kjer smo bili. In mislim, da bi lahko poslali sožalje tudi članom kniseta. Hvala za to, da ste mi dali priložnost vsega da to omenim. Sedaj pa zapisnik, običajni postopek. To je potrjeno. Sedaj pa smo pri temi Zahodne Sahare. Nikolas Veskot je tu, je izvršni direktor za Bližnji vzhod in Severno Afriko. Predstavil bo odnose med Evropsko unijo in Marokom po sodbi sodišča v zadevi svet proti front polisarjo. Prosim. Hvala, predsednik. Vesel sem, ker sem ponovno v Afetu, srečno bo leto, sem skupaj, sem tistim, ki tega še nisem še želel. Tik pred Božičem, 23. decembra, je Evropsko sodišče prišlo do sklepov, v zadevi pritožbe Sveta Evropske unije proti sodbi sodišča v zadevi sodbe sodišča glede dogovora med Evropsko unijo in Moroko na področju kmetijstva iz septembra Pritožba sveta je bila sedaj potorjena in to pomeni, da je sodba iz 10. decembra 2015 sedaj razveljavljena, kar pomeni, da je sklep sveta o kmetijskem dogovoru med Evropsko unijo in Marokom še vedno veljaven. In ni več razveljavljen, kot je sprejelo sodišče prej v predhodni sodbi. Treba je podariti tudi to, da je svet hitro sprožil to pritožbo, soglasno s podporo vseh držav članic. Številne države so potem tudi same stolovali pri postopku na sodišču, podprle so argumente pravne službe sveta. Takoj po sodbi sodišča 21. decembra, isti dan, je bila podana skupna izjava Salahidina Mahuazvaja, zunajega ministra iz Maroka in tudi visoke predstavnice Mogherinijeve. In obe strani sta se seznanili sodbo sodišča. Rekli sta, da je zadeva nedopustna in da je treba ponovno preučiti nadaljne posledice te sodbe in da bo treba preučiti vse vprašanja, ki so povezana z izvajanjem te sodbe, seveda v duhu privilegiranega partnerstva, ki obstaja med Evropsko unijo in Marokom. Izjava je potrdila strateško pomembnost evropskega partnerstva z Marokom. To je politično in gospodarsko zelo pomembno za obe strani. Maroko je še vedno ključen partner v južnem sosedstvu. Z Marokom smo razvili Zelo globoke in dolgotrajne odnose in partnerstvo v zadnjih letih. Evropska unija je še naprej zavezana krepitvi teh odnosov z Marokom. Pravčujemo možnost obisko na visoki ravni, v obeh smerih. Zato, da bi ponovno nadaljevali običajne odnose, Evropska unija želi nadaljevati delo širšega sodelovanja na področjih, kjer smo sedaj imeli nekaj zastoja. No, glede same sodbe, ki je seveda zavezujoča, Za Evropsko unijo in države članice lahko rečem, da smo sedaj v procesu natančnega preučevanja vseh posledic te sodbe. To je pravno preučevanje. Pri tej pravni analizi bomo potrebovali tesno sodelovanje med različnimi pravnimi službami komisije, sekretarijata sveta, Evropske službe znanje delovanje. Ta razprava sedaj teče ampak še vedno smo v zelo tesnih stikih z maroškimi organi. Seveda je ta sodba vplivala tudi na njih in pri teh temah so seveda v privilegiranem položaju. Imeli smo stike na visoki rani v času postopka 21. decembra. Je Jean-Christophe Bellier, namestnik generalnega sekretarjata, bil v Rabatu in tako tudi pokazal, kako pomembna je ta tema za Evropsko unijo, pa tudi za države članice in maroške organe. Tako, to je sedanja situacija, kot sem rekel, ta odločitev je obveljala, sodbe razveljavljena in takšna situacija sedaj. Hvala. Želi kdo besedo? Kolega Štetina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hvala za besedo, predsednik. Gospod Westcott, seveda ne dvomimo v to, da je Maroko zelo pomembna država, partnerica za Evropsko unijo. V zadnjih mesecih smo to potrdili večkrat, ko smo se pogovarjali tudi o beguncih in o tem, kakšno vlogo igra Maroko na tem področju. Ampak vse nas bi rad spomnil na maroškega kralja Mohameda VI., ki je že lani rekel, da se je Maroko znašel med prvimi državami na jugu, ki so izvajale splošno čelo solidarnosti in so sprejemale podsaharske begunce. glede informacijskih verov iz Maroškega zunanjega ministrstva. Vem, da bodo sedaj začeli z drugo fazo integracije nezakonitih priseljencev v prihodnjih dneh. To sledi po prvi fazi, ki je potekala leta 2014. Obe fazi integracije zadevata približno 25 tisoč priseljencev iz podsaharske Afrike. Mislim, da to res lahko pozdravimo, so te ukrepe Maroko. Maroko res želi napredovati. Ampak gre za integracijo teh ljudi v maroško družbo. Integracija teh ljudi, ki jih je 50 tisoč, je zelo težavna naloga. Ali mogoče veste, gospod Westcott, kako bo Maroko vključil Vse te ljudi, 50 tisoč nezakonitih priseljencev, je to, kako jih bodo vključili v družbo, s kakšnim pristopom? Kako bo Maroko to dosegel? Hvala. Kolegom, kolegom. Spoštovane kolegice in kolegi, eh, na koncu bom tudi sam moral tu povedati nekaj, kar vam ne bo všeč, časa je malo je malo, deset vas je še prosilo za besedo, prosim, da se vsi omejite na eno minuto. Se strinjate? Da? Dobro, gospod Parnjo, izvolite. Euh, gospod predsednik, sodba Evropskega sodišča je sedaj odstranila dvome v naših odnosih med Evropsko unijo in Marokom. To odlična novica, sedaj so odnosi normalizirani, kajti videli smo, da imamo tu skupne izzive. V tej sodbi je sodišče shajalo iz mednarodnega prava, iz OZN-a. Videli smo različne predloge, ki so sedaj obravnavi. Gre za ključna pogajanja o različnih vprašanjih, gospod Vest, kot je omenil, bistvene vidike tega, kako bo Evropska unija pomagala pri spremljanju dela uh, novega generalnega sekretarja OZN-a, gospoda Gutiresa, potem uh, kako iti naprej. Kajti tu imamo prave izzive odnosih z Maroko. Gre za bistvenega partnerja, ko gre za begunce, terorizem, regionalno stabilizacijo. Torej, gospod Westcott, kako razviti ukrepe v vaših službah, da bi krepili to partnerstvo na teh področjih, ki so sedaj bistvena, kajti imeli smo to obdobje zamrznitve, ki se sedaj zaključilo s to pravno odločitvijo. Spoštovani, imamo odločitev Evropskega sodišča in vi že napovedujete, kako bi jo zaobšli, namesto da bi se nam povedali, kako jo bomo izvedli, kako jo bomo spoštovali. E, ko gre za Maroko, ni nobenega dvoma o tem, da je da, pomemben partner, posebej v situaciji, ko prihajajo begunci iz Afrike ampak ali nas to obvezuje v naših odnosih z državo, ki krši človekove pravice, ki okupira tuje ozemlje, to je potrdila tudi ta razsodba, ki izvaja mučenje v svojih zaporih, ki je klasičen primer diktature in, in, in grozovitega vladanja. Jaz mislim, da bi se morali v komisiji in v svetu malo več ukvarjati z tem, namesto da nam ribate glavo z, z, z eh, kozlarijami okrog, okrog eh, tega, kako zaščititi naše odnose z Marokom. Imamo tudi druge države na svetu z enako specifično težo, če bomo vsakič ravnali neprincipijelno, potem nas več ne bo. Hvala lepa. Gracias, presidente. Yo quería hacerle tres... Hvala, predsednik. Tri vprašanja imam za gospoda Westcota, eh, zelo nakratko, krajše od minute. Najprej, glede označevanja izdelkov iz Zahodne Sahare, ali bo to isto kot pri Palestini, katere druge ukrepe bi morali imeti za to, da bi lahko imeli sledljivost, da bi lahko poštevali sodbo? ali bo Evropska unija začela pogajanja za front polisarijo, kajti tu imamo priznane zastopnike zlasti, ko gre za trgovinske odnose z Zahodno Saharo. Hvala. Gospod Buhner. Hvala lepa. Rad bi samo izrazil svoje začudenje, da ne rečem drugega, nad tem, da je komisija sploh zahtevala takšen pregled in da sedaj dejansko sploh še ni začela izvajati konsekvenc te sodbe. Mi v Evropski uniji vedno pravimo, da zastopamo in zagovarjamo visoke cilje, da želimo izvažati človekove pravice in kaj počnemo, to je trgovina dobila prednost pred človekovimi pravicami. Rečeno je že bilo, kaj se dogaja z ljudmi iz Zahodne Sahare, kaj se dogaja z eh, domorodnimi ljudstvi iz eh, Zahodne Sahare v zaporih, sploh ne bi šel v detajle. In to, da tu postavljamo trgovinske cilje v spredje, je res nerazumljivo za me. Mr. Kava. Gospod Kava. Ja, hvala, gospod Brok, se prečujem. Hvala, ker ste sprejeli moje vprašanje. V bistvu me zanima vaše mnenje glede tega vprašanja. Zastavil sem eh, vprašanje za ustni odgovor eh, komisiji glede eh, Somalije in tam so prosili za mednarodno priznanje in to je bil tudi predmet razprave v parlamentu, potem tudi vprašanje priznanja Palestine. Vse to se zdi, da predstavlja veliko, veliko težavo in očitno smo zelo nenačelni. Imamo ena načela za Palestino, druga načela za Somaliland in zdaj spet tretja načela za Zahodno Saharo. Ne vem, kako vi gledate na to. Predsednik že govori brez mikrofona, žal ne slišimo. Hvala, gospod predsednik. Naslednje vprašanje imam. Ko imamo Evropsko unijo, ki povzroča veliko težav, oziroma ki ima veliko težav s svojo politiko, in eh, ko imamo o, eh, končno nekaj, kar funkcionira med Marokom in Evropsko unijo, pa se zdi, da želi Evropska unija to sesuti in tega ne razumem konflikt eh, glede Zahodne Sahare je nekaj, kar eh, odpade na Združene narode, ne na Evropsko unijo. Maroko je zelo zanesljiv partner na vseh področjih, ne glede na to, eh, zakaj gre, ne gre za gospodarstvo. Tu imamo 18 milijard izvoza iz EU v Maroko, imamo tudi zelo dobro sodelovanje, kar zdaj bo proti terorizmu, kar zadeva omejevanje migracijskih tokov, kar nas ščiti na jugu. Tako da zdaj ne razumem, kaj sploh počne Evropska unija v tej izvašnjavi, zakaj te zadeve, ki je očitno v pristojnosti OZN, ne pusti v rokah OZN. In naj spomnim kolege, nezadovoljstvo ljudi z politiko Evropske unije in tudi mm, naj upozorim na to paradoksalnost, ki sodelovanje EU v Maroku funkcionira in a, eh, zdaj ga skušamo a, eh, sesuvati in tega ne razumemo. To je treba upoštevati. Kolega. EU ima sporazum z kraljevino Maroko. E, odločilo jo je sodišče, tu ne gre za umešavanje, ampak gre za vprašanje pravne države, da se pač resno jemlje sodišče, odločbo sodišča. Tako da tu ne gre za naše umešavanje v notranje zadeve Maroka, gre za odločitev sodišča glede našega sporazuma. Ali se strinjamo ali ne, je drugotnega pomena načelo pravne države je morda nekaj, kar v vaši stranki morda ni najbolj nujno, ampak dejstvo je, da načelo pravne države tu vendarle velja. Gospa Dati. Merci, Hvala, gospod predsednik. Prav je, da ste opozorili na načela pravne države, sploh pri tako pomembni temi, kot je ta in moram povedati, kar zadeva Evropsko sodišče, treba izpostaviti dejstvo, da je sodišče potrdilo veljavnost trgovinskega sporozuma iz leta 2012 med Evropsko unijo in Marokom, po drugi strani pa izpostavlja, da je potrebno izkazati e, interes, sposobnost ukrepanja in pa e, pravno priznanje, e, kar zadeva tudi fronto polisarijo. Več kot leto dni je trajalo za takšno politično odločitev, da ne rečemo politikansko odločitev, prva odločitev je postavila pod vprašaj strateško partnerstvo, izjemno pomembno partnerstvo z Marokom. Moroko ni navaden zaveznik, gre za našega zaupnika, dolgoletnega zaupnika, ki je ključnega pomena v boju proti terorizmu, v uh, omejevanju migracijskih tokov in to je ključen uh, partner tudi za novo obliko sodelovanja z Afriko. Maroko je res zgled uh, tako za, za odnose z Evropo in z njenimi članicami. Pomembno je, da ponovno spostavimo eh, zaupanje, ki smo ga mi eh, skrhali, kajti sicer bo Evropa plačala zelo visoko ceno. Gospod Vojskot, ali se tega zavedete in pazite, da eh, ne bomo ogrozili evropske varnosti in razvoja Afrike, kar potrebujemo tudi za folijoče Maroko. Zanima me tudi, kje smo zdaj pri. Eh, podobljenem sodelovanju ali bomo leta 2017 končno ta sporozum lahko zaključili, kajti pogajanja trajajo že leta 2014. Hvala lepa. Uh, Hvala, gospod predsednik. Eh, Srečo novo leto vam in eh, kolegom. Hvala za to izjavo o trenutnem položaju. Mislim, da nobenega dvoma ni, kako zelo pomemben je Maroko na številnih področjih in zakaj menim, da moramo krepiti naše odnose s to državo. Ključno vprašanje je vprašanje Zahodne Sahare in zato me v bistvu zanimajo naslednje in to je tudi v skladu s tem, kar je izpostavil generalni sekretar v svojem eh, novoletnem nagovoru, je, da si moramo prizadevati za mir. Kaj torej lahko mi storimi, storimo za to, da bomo Maroku pomagali eh, rešiti to eh, vprašanje, vprašanje Zahodne Zahare? Torej. Hvala. Odlično je, da je ta kmetijski sporazum še vedno v veljavi. Na ta način eh, je situacija dobra, po mojem mnenju. Želel pa bi povedati nekaj. Naši odnosi z Marokom so zelo pomembni in zato moramo za njih tudi skrbeti. Maroko je zelo pomemben partner eh, in eh, mora dobiti tudi ta napreden status. Eh, Situacijo v Sahari lahko rešimo tudi preko OZN-a v skladu s resolucijo sveta ni nikakršnega razloga, zakaj bi to negativno vplivalo na bilateralne odnose med EU in Marokom. Gre za zelo pomembno državo, ki je soseda in prijateljica. Z njimi imamo zelo daljnosežne odnose na področju kmetijstva, trgovine, boja proti terorizmu, imigracije in tako naprej. Pa še nekaj bi želel izpostaviti. Arabska pomlad je razočarala. Samo pomislimo na države iz te iste regije. Ampak Maroko je ostal referenca glede stabilnosti. Ja, tam vodijo mirne, pozitivne reforme in Evropska unija mora prispevati k tej stabilnosti. Zaključil bom. Ta sodba je razburkala odnose med Evropsko unijo in Marokom. In predstavnika službe za zunanje delovanje bi prosil, da poskušajo izboljšati odnose na pozitiven način, pragmatični moramo biti in zagotoviti, da bomo imeli take odnose, ki si jih vsi želimo. Hvala. Eh, ja, najlepša hvala. Pozdravljeni. Strinjam se s tem, da so naši odnosi z Marokom izjemno pomembni, zlasti za Španijo. Maroko je namreč naš neposredni sosed. Maroko je trenutno otok ravnotežja, stabilnosti in to moramo braniti. Ampak to še ne pomeni, da se ne zavedamo tega, da je ta država udrla na neko zemlje, ki ni njihovo in kolegi govorijo, zakaj drezamo za tebe, ki funkcionirajo. Ja, za nekatere že, že, že uh, funkcionirajo, za druge pa ne, za nekatera plemena v Afriki, na primer. Tako da moramo ohraniti ja, odnos z Marokom, ampak zavedati se moramo tudi, da uporabljajo vere, ki niso njihovi. Vprašanje je torej sledeče. Um, jaz sem zato, da imamo dobre odnose z Marokom, ampak um, moramo pa tudi zvarovati veren, na tem območju. In jasno mora biti, da pač Maroko ne sme uporabljati eh, verov, ki niso njihovi, ampak sosedovi. Če bi dosegli to, bi eh, to lahko ocenili kot zelo dober korak naprej. Hvala. Muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da so me nekatere intervencije kar presenetile. Zahodna Sahara ni del Maroka, to je dejstvo. Kot drugo, noben sporazum na področju ribolova ali trgovine ne more biti pač podpisan med Marokom in Evropsko unijo in se potem aplicira tudi na to ozemlje Zahodne Sakre. To ni možno. Tako da imam nekaj vprašanj za gospoda Vojskota, ki sploh ni uporabil besede Zahodne Sahara v, svoji, uh, v svojem nagovoru. Zanima me, kaj bo storil JASO in Evropska komisija za to, da bi odpravili to vrzel, to napako. Zato, da bomo lahko zagotovili, da bomo lahko sodbo sodišča izvajali. Pa še nekaj. Zanima me, kdaj boste navezali stik s polisarjem. In kot tretje, želim vprašati, kdaj bodo prilagodili seznam odobrenih uh, izvoznikov. Pa še nekaj me zanima. To je povezano s španskimi podjetji oziroma nemškimi podjetji Siemens, ki deluje v Zahodni Sahari. Kaj nameravate storiti vi, da bi to preprečili? To sodelovanje teh podjetij je namreč eh, nelegalno. Pa še nekaj bi že povedal. Bom, bom zaključil. Trenutno imamo ladje v tem področju, Kibej. Thank you and many thanks to uh, uh, colleagues for. Hvala in hvala vsem kolegom za vprašanja. Uh, tri vprašanja so uh, tu, na katere bi odgovoril. Najprej naše partnerstvo z Marokom, kot rečeno, zelo pomembno. Eh, kot drugo, kot je dejal predsednik, smo skupnost vladavine prava in to pomeni, da moramo spoštovati odločitve Evropskega sodišča in eh, tudi zagotoviti njihovo ustrezno implementacijo. Potem je tu vprašanje Zahodne Sahare. Naj grem lepo po vrsti. Najprej, absolutno priznamo kritični pomen našega partnerstva z Marokom, še posebej na področjih, kot so priseljevanje, boj proti terorizmu, trgovina. In eh, vse to so področja, kjer kot rečeno imamo zelo široko zastavljeno, poglobljeno dolgoletno sodelovanje in naš namen je to partnerstvo še poglobiti. Smo torej v fazi razprav z Maročani o tem, ali lahko nadaljujemo z pogovori o trgovinskem sporazumu ali pa tudi na drugih področjih, kjer lahko še okrepimo partnerstvo za mobilnost, iščemo načine, kako podpirati integracijo migranskih skupnosti in tako naprej. To so področja, ki so bila nekako zamrznjena, upamo pa, da lahko zdaj nadaljujemo z delom na tem področju oziroma na teh področjih, da bodo naši odnosi ostali eh, topli, prijateljski in produktivni. Kot drugo, kot rečeno, kakršnakoli odločitev Evropskega sodišča je zavezojoča za institucije EU in za države članice. To je dolga, kompleksna sodba, tisti, ki ste jo prebrali, boste verjetno vedeli, da je pravna argumentacija zelo kompleksna in podrobna in je potrebno zdaj poročiti, kakšne so posledice te argumentacije in ali ima nek eh, vpliv. Neposreden vpliv učinek je ta, da je bila sodba o razveljavitvi dela sklepa sveta razveljavljena. Eh, in ta del sodbe je bil razveljavljen. To pomeni, da sklep sveta še naprej velja in zato moramo preučiti tudi argumentacijo, ki jo je sodišče uporabilo za doseganje tega zaključka in preučiti posledice. To je delo, ki je v teku, ko bomo prišli do zaključka vsega tega, o tem, kako to lahko vpliva na naše odločitve, bomo seveda vas o tem tudi obvestili. Parlament bo vse čas v polni meri obveščen o tem. Je pa to vprašanje, ki ni vprašanje zgolj za Evropsko unijo in države članice, ampak je to vprašanje, ki zadeva tudi našega partnerja, Maroko, eh, torej so podpisnika tega sporazuma. To torej pomeni, da se moramo z njimi skupaj dogovoriti o tem, kakšne so zdaj implikacije in kako se odzvati. In tretja zadeva, Zahodna Sahara, to je ozemlje, glede katerega eh, vlada mednarodni spor in dolgo časa imamo zelo odločno mnenje, da je to stvar OZN. In s tem tudi izpostavljamo pomen rešitve tega vprašanja in mi, Evropska unija, zato podpiramo obnovljena prizadevanja OZN za mm, iskanje rešitve temu konfliktu in novega generalnega sekretarja bomo podpirali pri iskanju pravične rešitve vzajemno sprejemljive rešitve za Zahodno Saharo v skladu z načeli in eh, cilji temne listine OZN. Ko bomo imeli priložnost razprave o tem z novim generalnim sekretarjem OZN, je to seveda tudi zelo visoko na seznamu prioritet za razpravo z generalnim sekretarjem in eh, z veseljem bomo prisluhnili njegovim stališčem glede tega, kako to peljati naprej in pogovorili se bomo tudi o naši možni podpori. Hvala lepa. Hvala lepa mislim, da moramo tu razlikovati med dvema zadevama. Imamo sporazum, ki ga je tudi ratificiral Evropski parlament. V določenih eh, delih sodišče tega ni je podprlo in zdaj čakamo na predlog, kako bo službe zunanje delovanje komisija skupaj z Maročani zadeve ustrezno prilagodila v pogajanjih, da bo ta sporozum, ki smo ga mi ratificirali, lahko vendarle stopil v veljavo v tistih delih, ki jih ni razveljavilo sodišče. Potem Zahodna Zahara, tu podpiramo to, kar smo podpirali že vse čas, namreč, da gre tu za proces OZN, ki ga je potrebno pospešiti in eh, ta postopek podpiramo, eh, ampak te dve zadevi sta, mislim, zadeve, ki jih je treba obrnavati ločeno. Hvala lepa še enkrat za vašo današnjo prisotnost, gospod eh, Westcott. Hvala.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 Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt den Punkt 6 auf. Dame in gospodje, prehajamo na točko 6, poročilo komisije o Srbiji za leto 2016, ampak gospa Angeliko Eichhorst, direktorico za Zahodno Evropo v, in Zahodni Balkan in Turčijo v službi za zunanje delovanje, bi eh, prosil, da nam poda tudi izjavo glede pridržanja oziroma aretacije Ramoša Haradinaja. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Srečno novo leto vsem. Hvala lepa tudi spoštovanim poslankam in poslancem za to priložnost, da zelo nakratko spregovorim. Najprej, kar zadeva obe poročili, poročevalec eh, Devek McAllister in pa eh, poročevalka Ulrike Lunaček sta oba vložila veliko dela v to, da Srbijo in Kosovo vendarle pospremimo na pot v smeri Evrope. Pri pripravi teh osnutkov poročil vidimo, da je šlo veliko dela v eh, te dokumente, da je bilo veliko storjenega na obeh straneh. V letu 2016 je bil dosežen velik napredek na področju približevanja EU, tako v Srbiji kot na Kosovo. Srbija je odprla nova poglavja, lansko leto tudi začasno zaprla eno poglavjo in Kosovo je resnično z vstopom uveljave stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma mm, opravilo eh, že prvo skupno zasedanje, novembra in okvirni sporozum s Kosovom smo že podpisali in imamo mogoče dostop do evropskih programov. To so zgolj eh, nekateri primeri našega sodelovanja, no ampak sem, sem prišla v osnovi zato, da vam dam nekaj več informacij glede dialoga in tudi glede nedavnih dogodkov, se pravi aretacije nekdanjega predsednika vlade Ramoša Haradinaja. Glede dialoga, Zelo dober napredek eh, smo imeli z obema stranema od eh, avgusta lansko leto. Uspelo nam je mm, narediti korak naprej, skleniti sporazum glede mostov v Mitrovici, pa tako smo dosegli napredek glede svobode gibanja, glede telekomunikacij. Kosovo je prejelo eh, mednarodno klicno številko, sredi decembra ITU to potrdil in tudi Srbija ima sedaj telekomunikacijsko podjetje z licenco na Kosovo. E, področje pravosode je ključnega pomena in tu se bom dotaknila vprašanja te aretacije. Obe strani sta se dogovorili glede vseh ukrepov, ki so bili sprejeti, glede napredka v smeri sodelovanja, izmenjave, e, izmenjave podatkov, e, prenosa postopkov, integracija potem kosovsko-srpskih pravosodnih delavcev v kosovski pravosodni sistem ta mesec. To je smer, ki smo jo predvideli eh, tudi z vidika eh, dialoga o napredku. Zdaj, po aretaciji Ramža Haredinaja v Franciji 4. januarja, to je seveda sprožilo veliko močnih reakcij v Kosovu, eh, tudi tu, v tujini in drugod. In to še enkrat kaže na to, zakaj moramo nadaljevati z normalizacijo odnosov na obeh straneh in zakaj to resnično je absolutna prioriteta. Absolutna prioriteta je, da se konsolidira delo, ki ga opravljate obe strani v okviru dialoga in tudi na področju pravosodja. Torej, glede te aretacije zadevo spremljamo poblizu. Francoske oblasti seveda vodijo postopek vse strani pozivamo k eh, umirjenosti, k sodelovanju v ozračju, ki bo spodbujalo normalizacijo odnosov in da torej nadaljujemo z delom. Takšni primeri seveda niso v veliko pomoč pri zagotavljanju takšne produktivne atmosfere, zato seveda delamo vse, kar v naši moči, da zadeve razrešimo. Še enkrat hvala tudi vsem prisotnim članom ki skupaj z nami delajo na izboljšanju komunikacije glede tega dialoga. Pomembno je tudi, da stopimo v stik, da iztegnemo roko vsem stranem in eh, obe strani morata še naprej razlagati, kaj počnete, zakaj to počnete, zakaj je to koristno in zato tudi današnja razprava tako zelo koristna. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Eichhorst. Zdaj pa k poročilu samemu, gospod McAllister. Hvala, gospod predsednik, dame in gospode, kolegice in kolegi. Veliko čast mi je, da lahko predstavim prvi osnutek Evropskega parlamenta o napredku Srbije. To je 16, 24 odstavkov, 7 strani. Skušal sem biti kar se da kratek in jedrnat. V prvih sedmih odstavkih podajam splošno oceno glede napredku Srbije v smeri EU, v zvezi z prvimi šestimi poglavji, ki so že bila odprta in tudi za aktualno vprašanje kot srbsko gospodarstvo, pregoditev eh, skupni znanji in varnostni politiki in magnificijska politika oziroma kriza. Potem sem eh, resolucijo razdelil v kopenhavnske kriterije vladavino prava, demokracijo, človekove pravice in spoštovanje pravic manjšin. Na zadnje sem dodal tudi pomembno temo regionalno sodelovanje, dobri dobrosedski odnosi in energetika. Ob tej priložnosti bi rad na kratko izpostavil štiri zadeve, ki so izrednega pomena na poti Srbije v smeri EU. Najprej vladavina prava. Ob tej priložnosti bi rad spomnil, da je napredek Srbije pri poglavjih 23 in 24 ključnega pomena za splošen tempo pogajalskega procesa. Neodvisnost pravosodja je nekaj, kar je potrebno zagotoviti tudi v praksi. Kakovost in učinkovitost pravosodja in dostop do eh, pravice je še vedno nekaj, kar je podvrženo neenakomernej porazdelitvi dela, velike zamude v pravosodnem sistemu in pa težave v eh, brezplačni pravni pomoči. Korupcija in kriminaliteta sta še vedno zelo razširjeni in predstavljata pomembno oviro demokratičnemu, socialnemu in gospodarskemu napredku Srbije. Demokracija. Pozdravljamo, da je belgradska vlada okrepila sodelovanje srpskega parlamenta v procesu pogajanj, ampak eh, pravice opozicije bi morali in lahko še nadalje eh, okrepili. Eh, še posebej problematično je sistematično uporabljanje izrednih zakonodajnih postopkov. Prav tako je potrebno okrepiti neodvisne regulatorne organe in civilno družbo. Srbija ima ustrezno infrastrukturo za zaščito človekovih pravic in temeljnih eh, svoboščin, da je to potrebno še vse implementirati. Popolnoma se strinjam s komisijo in svetom, da če želimo zagotoviti neomen eh, dostop do pravice, mm, do svobode medijev in svobode izražanja, je potrebno prioritetno odpraviti eh, težave na tem področju. Grožnje novinarjem so še vedno vprašanje ki nas skrbi, kakršenkoli napad na novinarje, na medije je potrebno preučiti. Četrtič, regionalno sodelovanje in eh, dobri medsosedski odnosi. Vlada v Beogradu je naredila nekaj zelo pomembnih simbolnih, pa tudi vsebinskih korakov v smer prispevanja k boljšemu razumevanju in sodelovanju v regiji. Vsi vemo, da je proces pristopanja Srbije k EU tesno povezan z normalizacijo odnosov s Kosovom. Obe strani morate zdaj še naprej delati korake eh, naprej s popolno implementacijo vseh že doseženih eh, sporazumov v dobri veri in eh, pravočasno. Še zadnja pripomba, kolegice in kolegi. Z vseh vidikov je bilo leto 2016 pomembno leto za Srbijo. Po parlamentarnih volitvah aprila je nova vlada ponovno podarila svojo zavezanost strateškemu cilju vstopa v EU. Leta 2016 so bila odprta še štiri nova poglavja in delo na uh, poti države v smer Evropske unije se nadaljuje. Vidim, da je naloga Evropske eh, unije oziroma Evropskega parlamenta ta, da pozitivno podpira Srbijo na poti v Evropsko unijo. Hvala tudi sekretarijatu odbora AFET in tudi naše skupine ELS za podporo. Eh, veselim se plodnega sodelovanja z vsemi, še posebej s poročevalci v esenci, da bomo na ta način prišli do pozitivnega rezultata in veselim se vaših vprašanj in komentarjev. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, David. Rok za vlogo amedmaja je 18. januar ob 12. uri, naslednja razprava 27. in 28. februarja, glasovanje o tem. Uh, poročilu in to bi rad tudi izpostavil, da je to poročilo o ključni državi in eh, sploh, če pogledamo boj med različnimi sistemi na Zahodnem Balkanu, mm, to je vprašanje, ki ga je izpostavil eh, David glede poglavi 23 in 24, demokracija, pravna država, eh, svoboda in demokracija, to so vprašanja ključnega pomena in tudi v takšnih državah moramo to vprašanje izpostaviti, da se ognejo avtoritarnim ambicijam, ki prihajajo iz tujine. To je pomembno tudi z vidika gospodarskega in socialnega razvoja. Tako, odpiram razpravo, veliko interesentov je, seveda. Prvi dobi besedo, glavni strokovnjak za Balkan, gospod Kukan. Uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu za pripravo objektivnega pregleda glavnih dosežkov do sedaj in eh, tudi izzivov za prihodnost pred konkretno razpravo o Srbiji, pa bi rad tudi nasploh pozval vse, ki sledimo proces širitve Zahodnega Balkana, k naslednjemu. Letošnje leto mislim, da imamo dobro priložnost, da naredimo korak naprej v številnih državah, v regiji in eh, to moramo razumeti kot našo priložnost, da prispevamo k širšemu evropskemu projektu, ki bo še okrepil Evropsko unijo, kar zadeva Srbijo. Srbija je izkazala dober napredek v letu 2016, začela je z pogajanji o posameznih poglavjih in se tudi usklajuje z evropskim pravnim redom. Upam, da bo ta trend tekel naprej eh, naslednjih 12 mesecev. Ta proces moramo podpirati, še posebej, kar zadeva reforme. Upam, da bo ta proces tekel še naprej, da ga bomo še naprej ocenevali na podlagi dosežkov in da ne, bomo, da ne bo ta proces postal naslednja žrtev bilateralnih političnih sporov. Srbija je dosegla številne, številne eh, pomembne napredke, kar zadeva gospodarstvo, uspela je pragmatično eh, obvladati migracijsko krizo. Srbija se je tudi izkazala za dobro sosedo in ima konstruktiven pristop k bilateralnim vprašanjem. Z tega vidika Srbijo spodbujamo, da še naprej dela na dobrih odnosih s sosedami in da si še naprej prizadeva za proces normalizacije odnosov s Kosovom v dobri veri in za implementacijo dosežnih dogovorov. Po drugi strani pa ostajajo pred Srbijo še pomene naloge, še posebej na področju vladavine prava, boju proti korupciji in izboljšanju neodvisnosti sodstva. To bo eno od ključnih področji, eh, kjer se kažejo izzivi v pogajanjih proces eh, reforme pravosodja je nujen in ta se mora začeti. Evropski parlament namreč že dolgo časa spremlja primere vezane na zlorabo eh, položaja in eh, pomembne so spremembe kazenskega zakonika na tem področju in želimo si resničen napredek pri odpravi oziroma opustitvi teh postopkov. Kar zadeva skupno varnostno in zunanjo politiko. Eh, tu je zelo pomembno, da se Srbija prilagodi stališčem EU glede Azijske ekonomske unije, prav tako mora Srbija začeti z resnim kritičnim procesom glede izboljšanja svobode medijev in svobode izražanja. To je področje, ki nas še naprej zelo skrbi. Amandmaje bom uložil v skladu z povedanim, še enkrat pa se zahvaljujem poročevalcu za odlično upravljeno delo. Hvala lepa. Muchas gracias, señor Kukan. Le voy a dar la palabra. Najlepsza pana, gospod Kukan. Gospa Fajon, izvolite. Thank you, chair. First of all, I hvala. Prvo kot prvo, najlepša hvala poročevalcu Davidu McAllisterju za izjemno dobro uravnoteženo besedilo um, poročila glede dokumenta komisije. Želela bi izpostaviti samo par dogodkov, ki so zaskrbljujoči pozdravljam sicer eh, to, da, so, da smo odprli nova, pogaja, nova poglavja v postopku pogajanj, ampak obžalujem, da je to zasenčilo dejstvo, da je Hrvaška blokirala odprte poglavje številka 26 in iskreno upam za nekaj več razumevanja med Srbijo in Hrvaško. Upam, da odnosi ne bodo nazadovali. Najnovejše novice v zvezi s obtožb premijeja za ombudsmana povedal je, da je ombudsman državni sovražnik. To je zelo zaskrbljujoče in škodljivo tudi za demokracijo. Ombudsman mora biti visoko spoštovan, zaradi česar bi želela tudi eh, pozdraviti 14. odstavek, kjer je omenjena uh, vloga ombudsmana, kako pomembna je ta vloga eh, v smislu, eh, v smislu boljše demokracije v Srbiji. Prav tako smo storili kar nekaj napredka glede vladine prava, kar, ampak to, kar se je zgodilo v okrožju Savamala v Beogradu med volitvami, je nespremljivo. Tudi to, da to še ni bilo rešeno kljub eh, visokim pritiskom mednarodne družbe in pa civilne družbe, se ta primer še vedno rešuje in to je velik test za Srbijo. Svoboda izražanja in svoboda medijev je tudi nekaj, kar je danes že omenjeno. Vsi vemo, da se situacija slabša v celotni regiji, v zadnjih časih ne samo v Srbiji. Predstavniki civilnega sektorja in civilne družbe so se pritožili, da um, ehm, izvajo različne pritiske na njih, in to je zelo slabo tudi za srpsko prihodnost. Edina prava pot je, da omogočimo novinarjem, da opravljajo svoje delo. In ne na zadnje bi želela Srbijo pohvaliti glede prizadevanj za konstruktivno sodelovanje na regionalni ravni. Uh, beg možganov iz Srbije se mora končati in uh, sodelovanje mladih v okviru rajka, naprimer, je dobra inicijativa in prava pot naprej. Upam, da bo prišlo do hitrejšega postopka sprejemanja odločitev na tem področju v naslednjem obdobju in sama lahko povem, da lahko računate na mojo podporo v okviru Evropskega parlamenta. Hvala. Gracias, Hvala, naročevali bomo sporočevalci. Gospod Tanok. Uh, Hvala. Tudi sam bi se želel pridružiti čestitkam ki smo slišali za kolega McAllisterja, poročilo je dobro uravnoteženo, daljnosežno in mislim, da predstavlja dober pregled tega, kje trenutno smo v postopku priključitve Srbije. Naša skupina podpira pristop in širitev na države Zahodnega Balkana. Prav tako pozdravljamo napredek, ki ga je Srbija dosegla glede reforme gospodarstva, naprimer, in um, boljše odnose z Črno Goro. V zvezi s tem bom imel tudi sam poročilo. Prav tako pa so naredili prve korake v smislu normalizacije odnosov s Kosovom in Albanijo. Skrbi pa me aretacija visokega uradnika iz Kosova, ki ga je Ikti oprostil in upam, da to ne bo korak nazaj. Ampak eh, obstaja tudi kar eh, še kar nekaj pomislekov, ki eh, niso lastni samo Srbi. Gre predvsem za svobodo izražanja in pa pravic skupnosti LGBTI. Po pravici povedano se je Srbija morala soočiti z velikimi izzivi, naprimer migracije, ampak po pravici povedano se je zelo malo teh ljudi odločilo za azil v Srbiji. Srbija je bila uh, tranzitna država, ampak kljub vsemu je morala uporabiti zares skoraj vse svoje vere. Srbija, podobno kot druge eh, države pristopnice, morajo, mora še naprej odločno reformirati svojo administracijo, okrepiti boje proti korupciji in organiziranemu kriminalu. In za našo skupino je zelo pomembno tudi to, da Srbija zaenkrat še ni sodelovala v SZVP-ju, da ni podprla sankcij in da se spogleduje s Putinovo Rusijo glede številnih vprašanj. To je za nas zelo zaskrbljujoče in mislim, da je to nek faktor, ki pomeni manj stabilnosti v Zahodnem Balkanu. Hvala. Hvala, gospod Weigl. Hvala, predsedujoči. Jaz se pridržujem vsem kolegom, ki so pohvalili eh, pristop raporterja, gospoda McAllistera. Eh, dal je ton, ki je vse skozi spodbuden, objektivn in, in stimulativn. Mislim, da tudi Srbija in to potrebuje in je tudi pomembno za odnose Evropske unije za to državo, da ohranimo takšen ton. Nekaj je ugotovitev, ki se ponavljajo v tem poročilu iz poročil preteklih let, naprimer zamude pri implementaciji nacionalne antikorupcijske strategije, potem pomankljiv trek rekord, ko gre za preiskave, obsodbe in, in tako naprej in seveda tudi za kriminalna dejanja, na, v katera so umešani ljudje na visokih položajih. Tu se ponavlja tudi vprašanje oziroma naša skrb za ohranitev avtonomije Vojvodine in seveda kritične pripombe na račun položaja medijev, odnos do civilne družbe in posebej še ombudsmana. E, rekel bi, nekaj besed o tem, o soodgovornosti tako Srbije kot drugih držav v regiji za atmosfero, ki se ustvarja v zadnjem času, atmosfera, ki spominja na kritična obdobja iz preteklosti. Tukaj mislim na nepotrebne polemike med Srbijo in Hrvaško, neposrečeno blokado hrvaško-srpskih eh, pogajanj, potem ko so hrvatski politiki poudarjali, da ne bodo nikoli naredili napak, ki jih je naredila Slovenija, ko je šlo za vključevanje Hrvaške, zdaj delajo še nekaj hujšega. Srbija z Bosno in Hercegovino razvija odnose, ki so včasih na robu sprejemljivosti, naprimer danes imamo udeležbo predsednika Srbije na zelo kontroverzni Eh, proslavi v Banja Luki, kamor premije ni odšel in to iz dobrih razlogov, ki jih jaz pozdravljam. Eh, Srbija se zapleta retorično tudi z Makedonijo izjave premijeja Dačiča o priznanju Makedonije pod njenim zgodovinskim imenom je bilo vse prej kot dobrodošlo, retorika, ki je povzročila eh, veliko odmevov. In seveda zadnji incident s Haradinajem, mislim, da bi bilo treba tukaj razmisliti o tem, da je nekatere stvari, na nekatere stvari v zgodovini treba dati, treba dati piko. Eh, tudi glede, glede prikli, priklicovanja eh, priznanja članstva Kosova v UNESCO, mislim, da bi bilo veliko bolj produktivno, če bi se Srbija in eh, Kosovo dogovorili o tem, da eh, o skupni zaščiti teh fantastičnih spomenikov kulturnih srpskega naroda in srpske zgodovine in jih napravili do, dostopne in zanimive za ljudi iz vsega sveta, to, kar si zaslužijo, namesto da se okrog tega vodijo politična eh, preigravanja. Končal bom s tem, da mislim, da zasluži pozitivno oceno ta, to poročilo, da ga lahko podpiramo, da zasluži pozitivno oceno tudi napor Srbije, da napreduje na poti v Evropsko unijo. Hvala lepa. Muchas gracias. Pasado. Najlepša hvala. Zdaj bo govorni čas minuto in pol, gospod Petrle. Yes, yes. E, pomembno je, da Srbijo, pardon, aj, skuz, aj, hrt Petrle. okay. Thank you. Sorry. Ruben, sorry. I know I will speak as rapporteur for Kosovo later on, but... Vem, da bom kasneje govorila kot poročevalka za Kosovo, ampak a, tole nadomešam tudi poročevalca v senci za zelene gospoda Igorja Šoltesa, zato sem prosila za besedne zdale. Se upravičujem, Lojzito Petrlene, to pač dosledimo samo vrstnemu redu političnih skupin. Tudi sama se želim zahvaliti Davidu McAllisterju za to izjemno dobro poročilo, ki na sedmih stranih pokriva te teme. Včasih se zdi, da sedem strani ni dovolj, želimo več prostora, ampak mislim, da ste uspeli sedmih, na sedmih stranih pokomentirati vse pomembne zadeve, ki jih moramo kot Evropska unija obravnavati, Srbija. Zlasti je bilo zanimivo omeniti napredek, ki je bil dosežen v zadnjih letih, to je pozitivno in strinjam se, Eh, s štirimi točkami, ki jih je izpostavil gospod McAllister. Tudi sama bi želela omeniti par pozitivnih zadev, ki jih zaenkrat še nismo slišali, pa potem bom pa tudi malce bolj kritična. Sama prihajam iz Avstrije. In ne samo kot Avstrijka, ampak kot Evropejka zares cenim, kako odlično sodelovanje smo s Srbijo imeli glede priseljenske krize, glede priseljencev, ki so prišli preko Srbije, temo Mačarske in tako naprej. In to je omenjeno tudi v poročilu. Ogromno um, napora so vložili v zavetišča, v pomoč beguncev in tako naprej. Tudi evropske države članice bi se lahko zgledovali po njih. Prav tako se zavedam, da se je Srbija odeležila številnih mirovnih misij po celem svetu. Prav tako pa so se izboljšali odnosi z ombudsmanom. To sem želela omeniti na začetku, potem pa, kar zadeva mednarodne odnose, bi bilo izjemno pomembno to, da Srbija poenoti svojo skupno zunanjo in varnostno politiko, kot to omenja tudi poročevalec, z Evropsko unijo. Vključno z politiko, ki jo vodijo glede Rusije. Včasih pošiljajo dvoumna sporočila, vlada pač pravi, da bi želeli bolj proti smeri Evrop, v smeri Evropske unije, pa gre potem bolj v smeri Rusije. Skratka, jasnejšo politiko a, potrebujemo. To glede Kosova bom več povedala kasneje, ampak a, tako Srbija kot Kosovo mora storiti več za to, da bi izvajali vse e, elemente tega dogovora. Potem omenjali so bili novinarji in pa a, korupcija. ne omenim samo to kontroverzijo glede okrožja Savamala. Upam, da bodo kmalo razrešili ta primer eh, v način, ki bo primeren tudi za državljane. Še nekaj, kar je povedal kolega Ajstvart v zvezi s aretacijo eh, bivšega premijera, premijera Ramoša Radinaja. Zelo pomembno bi bilo da Srbija ne ohranja nekih tiralic, ki so bile izdane tam okoli leta 2000. Gospoda Haradinaja je tudi tribunal za bivšo Jugoslavijo oprostil in to dvakrat. Potem pa tudi ta zakon o univerzalni jurisdikciji, ki se uporablja samo za državljane uh, bivših uh, republik Jugoslavije, se mi zdi problematično. Tudi bivši tržilec Siktija je povedal, da se mu zdi, da je ta primer zelo politično obarvan in da Srbija nima jurisdikcije nad Kosovem. Upam, da se bo to uspelo razrešiti, ker, kot je bilo povedano, to ne gradi nekega pozitivnega napredka, ne dialoga, to ni konstruktivno v smislu bilateralnih odnosov in sosedskih odnosov. In to je del tudi teh benchmarkov za 23. poglavje. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Petrle. Hvala. <clears throat> Meni se zdi pomembno, da s Srbijo pogajalski proces teče, da lahko govorimo o napredku in da poročila, poročilo kolega Mekalisterja verodostojno reflektira doseženo stanje. Statistika poročila je obetavna. V 15 paragrafih pozdravljamo ali hvalimo napredek, dvakrat smo zaskrbljeni, ko gre za korupcijo in medije, trikrat opozarjamo, ko gre za Vojvodino, za spremembo ustave in pravosodje in to pot manjka, da kaj obžalujemo. E, in se mi zdi celota e, pozitivna. Jaz sem posebej vesel po te Srbije, ki so namenjene sproščanju odnosov in krepitvi sodelovanja v regiji in vidim v tej smeri še veliko potreb in možnosti in želim, da jih Srbija izkoristi. In mislim, da Srbija ve, kje so žarišče žarišča in katere so prioritete. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospod Pikola. Hvala. Prije svega čestitke kolegi Mekalistru. Hvala, čestitke kolegu Mekalistru, ker je bil, ker je sestavil to zelo celovito poročilo o stanju v Srbiji v prihodnem letu. Vidimo, da je to napredek na integracijske poti in odprti teh poglavi predstavljale en del te poti. Tu pa vidimo tudi veliko vsebin iz predhodnih poročil, iz predhodnega leta, ampak vidimo, da mora sebe praviti še veliko dela. Na seznamu imamo recimo ogroženje svobode medijev, nepreglednost lasništva nad mediji, neučinkovit boj proti korupciji, krepitev vladavine prava, realizacije, izvajanja akcijskega načrta o spoštovanju manjšinjihovih pravic na splošno, sodelovanje s Haškim sodiščem, sklevanje zunanje politiko Evropske unije, med drugim gre tu tudi za podpiranje Srbije tudi v Bosni in Hercegovini, tako da bi šla tudi Bosna v tej smeri članstva Evropske unije. Prav tako gre tu tudi za krepite dialoga s Kosovom. Glede Kosova bi tu izpostavil tudi to, da gre za izvajanje regionalne pristojnosti v področju sodišča, potem gre tu tudi za prijetje Ramoša Haradinaja. To ne prispeva k stabilnosti v regiji, prav nasprotno. Torej v tem procesu je treba konstruktivno prispevati v odnosih med Srbijo in sosedi. Treba reševati druga dvostranska vprašanja. Recimo tu gre za to, da je treba gotoviti, kje so tisti, ki so izginili v času agresije nad Hrvaško. Potem gre to tudi za vračanje Hrvaško oduzetega premoženja. To so odprta vprašanja iz preteklosti. Če bi to rešili, bi lahko to pomenilo boljšo evropsko prihodnost za Srbijo. Proces odprtja prvih poglavij je treba razumeti kot pozitivni pritisk. Zato, da bi tu imeli resno transformacijo velikega števila sektorja te državi. To ne sme biti blokada. Videli smo te primere blokad v pri državah kandidatki, recimo tudi ko je Slovenija blokirala Hrvaško. Mislim, da tu ne smemo mešati teh stvari. Hvala, Ostrovičis. Najprej hvala. E, to poročilo, to osnutek poročila se, zdi, se mi zdi dobro uravnotežen, dobro spisan, tako da bi želel čestitati kolegom Kalesterju. Poročili so predstavljene točke, ki so zares prioritete glede določenih točk, ki jih moramo izvajati. Najprej korupcija. E, Srbija je dosegla kar nekaj, ampak trenutno zaseda 71. mesto v seznamu 184 držav, tako da ima kar nekaj dela še pred sabo. E, boj proti korupciji mora zares institucionalizirati. Tudi agencija mora postati funkcionalna, kar se da hitro. Ne smemo biti preveč medli glede osnovnih soboščin, naprimer glede svobode izražanja in medijev. Tega ne smemo razvodeniti. Srbijo moramo pozvati, da spoštuje, spoštuje vse svoboščine, ki so zares ključne na njihovi poti Evropske unije, unijo. In ne na zadnje, lahko povem, da se strinjam s tistimi kolegi, ki menijo, da bi morali uh, Srbi poenotiti svojo uh, skupno zunanjo in varnostno politiko z Evropsko. Uh, spogledujejo se z Rusijo, ker je lahko problematično in Srbija mora biti bolj jasna glede teh vprašanj. In potem regionalni fokus mislim, da potrebuje tudi evropsko participacijo, zaradi česar je zelo dober ta dialog, ki ga imamo s Srbijo. Najlepša hvala. Hvala vam lepo. Najprej se ne želim zahvaliti. Hvala najprej gospodu Makele Starjo za zelo vsebinsko poročilo, ki je resnično spodbudno in objektivno. Hvala torej še enkrat. Očitno je, da je Srbija dosegla soliden napredek, odprla je štiri poglave in kot je bilo že rečeno, to odpiranje poglavi velja razumeti kot eh, nekakšno tranzicijo, kot nekakšno preoblikovanje srpske politike v smeri evropske. Glede teh štirih poglavi od vladavine prava, demokracije, človekovih pravic in regionalnega sodelovanja, pri vseh teh eh, področjih je bil dosežen napredek, obenem pa so na, tem, na teh področjih prav na vseh tudi številne pomakljivosti. Moje stališče je, da bo nadaljna dinamika pogajan v veliki meri odvisna od napredka na področju pravne države, pa tudi eh, in predvsem od normalizacije odnosov s Kosovom, kjer od Srbije pričakujemo še bolj poglobljeno angažiranost. Menim, da je nujno, da se začno izvajati vsi sporazumi, ki jih je Srbija podpisala in menim, da je ključno v tem eh, obdobju spoštovanje neodvisnih organov, kar je omenjeno v tem poročilu in pa tudi izboljšanje parlamentarne učinkovitosti, ampak tudi usklajevanje eh, zunanje in varnostne politike s politiko EU. Danes imamo namreč situacijo, da smo 9. januarja Republika Srpska praznuje praznik, ki ga je ustavno sodišče Bosne in Hercegovine prepovedalo. Predsednik Srbije pa prihaja na obisk v Republiko Srbsko. In eh, na ta način se vsako proevropsko aktivnost skuša nekako izbalansirati z neko prorusko aktivnostjo. Tako da je Srbija ne želi ogroziti svojega strateškega partnerstva z eh, Rusijo, kar je tudi razvidno iz njihovega stališča glede sankcij. In zato je pomembno, da se jasno uh, ogradijo od secesionističnih stališč Dodika in eh, upam, da se bodo stvari tudi odvijale še naprej v to smer. Glede ostalih odprtih vprašanj vezanih na Hrvaško, dejali smo, da ne smemo tu eh, pasti v zanko bilateralnih odnosov, da bilateralni odnosi postanejo glavni, ampak brez reševanja preteklih vprašanj ne bomo dosegli napredka v prihodnosti in zato je treba rešiti tudi odprta bilateralna vprašanja z drugimi državami, še posebej z Hrvaško. Uh, Hvala, gospod Deli. Prvo kot prvo bi želel čestiteti poročevalce za odlično upravljeno delo. Mislim, da je pokril vsa vprašanja, vse teme, tako da bi sedilo zelo uravnoteženo in kot tako predstavlja tudi dober okvir za bodoče delo na tem področju v parlamentu. Imamo tudi odstavek o nacionalnih manjšinah v osnutku, kar je izjemno dober začetek, krati pa tudi dober signal tistim kolegom, eh, ki jim je ta tema blizu. Poleg vprašanja manjšin bi želel pozdraviti tudi zavezo grške, eh, srpske vlade eh, za izvedbo gospodarskih reform. Poleg te splošno makroekonomske, splošne makro, makroekonomske slike pa bi pozdravil tudi omembo MSP-jo, in uh, pripravljen sem sodelovati s uh, kolegom Mokalesterjem glede tega. Pa še nekaj, predsednik Brok je povedal, da je Srbija ključna država v Zahodnem Balkanu in tudi srpska pot v Evropsko unijo je ključna. Dober ritem pogajanj je zato ključen. slovaško predsedstvo se je lansko leto zares trudilo, da bi tempo dela ostal enak. Upam, da posta tudi Malta in Estonija poskrbela za to, da bo tempo ostal nespremenjen. Evropski parlament pa mora ustrajati na tem, da je tudi širitev visoko na dnevnem redu različnih eh, predsedstv. Hvala, gospod, gospod Petr. Hvala, gospod predsednik. Gospod McAllister je odličen poznavalec te situacije v Srbiji in res se trudi na tem področju, da bi Srbija napredovala na svoji poti v Evropsko unijo. Zato bi ga prosila, naj pomaga tudi pri reševanju spornega vprašanja, srpskega zakona o pristojnosti državnih organov v postopku reševanja vojnih zločinov. Sama sem večkrat opozarjala na ta vprašanje in tu je Srbija prevzela vlogo majhnega haga. Ta zakon prinaša nevarnosti za hrvaške vojake. Videli smo tudi, da to ogroža tudi sosedne države, ki niso članice Evropske unije, recimo za Kosovo je to grožnja, kaj ti Ramuš Haradini je bil v Franciji prijet prav na podlagi tega zakona. Torej, pričakujem, da bodo razveljavili drugi in tretji člen tega spornega zakona. Potem bi rada izrazila zaskrbljenost, ker ni bilo dovolj napredka pri spoštovanju pravic nacionalnih manjšin na področju izobraževanja, medijske udeležbe, tu imam tudi v mislih hrvaško manjšino. Naj izrazim želitev tudi zato, ker je glavni tožilec in predsednik Haškega sodišča rekel, da Srbija ne sodeluje z Haškim sodiščem. Tu sedaj vidimo, da se je politični prostor v Srbiji zaradi tega radikaliziral. Tudi Rusija je močno prisotna v Srbiji. Ta vpliv se lahko znatno čuti. Mislim, da se mora Srbija distancirati od tega ruskega vpliva, kajti sicer ne bo mogla postati država članica Evropske unije. Tu imamo tudi vojaške vaje med eh, Rusijo in Srbijo na hrvaški meji, torej na evropski meji. Hvala. Hvala, gospod Bogovič. <clears throat> Hvala za besedo. E, kot član delegacije za Srbijo se tudi oglašam pri tem poročilu. Čestitke kolegu Mekelistru. E, lanskem letu sem bil kar nekajkrat v Srbiji, poznam, spremljam te zadeve in lahko rečem, da se je poročevalec zelo potrudil, da je upozoril tako na tiste pomankljivosti, kako tudi pohvalil e, stvari, ki dobro tečejo in da je celovito poročilo uravnoteženo in da resnično pokriva vsa pomembna področja. Želim podariti pri <clears throat> tem poročilu, da sem tudi sam spremljal gospodarstvo situacijo v Srbiji, ki se je v zadnjem letu izboljšala, kljub temu pa mislim, da bi bilo vredno še dodati eh, realno situacijo na področju demografske slike v Srbiji, kajti podatek za leto 2015, da je bilo 65 tisoč rojstev in 115 tisoč umrlih, govori o problemih, ki jih je nakazala tudi že kolegica Fajonova, o begu možganov, še vedno veliki selitvi mladih iz države, in da moramo na tem področju, se pravi na tujih investicijah, na, na fiskalni stabilnosti države še veliko narediti in po mojem prepričanju mora tudi Evropska unija še z izdatnejšo pomočjo pomagati Srbiji, da se ne bo tudi znotraj Srbije eh, dogajala ta večna centralizacija in da bo tudi Srbija se enakomerno razvijala. Vsekakor pa moramo biti zelo pozorni na to vlogo, ki jo igra Srbija v tem področju kot nek stabilizator miru, kajti v sami srbiji in tudi okoli srbije so številni vplivi večkrat je bila tu danes omenjena Rusija in mislim, da moramo imeti znotraj Evropske unije zelo jasno politiko, kako tudi ukrepiti svojo vlogo in na nek način ta postopek približevanja Evropske unije narediti čim bolj zanimiv tudi za prebivalce Srbije, kajti v procesu, ko se nekatere države izključuje, so se odločili za izstop iz Evropske unije, je čutiti tudi manjša zainteresiranost prebivalca Srbije za, in zagreto za izstop v Evropsko unijo.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 poročevalcu za ta osnutek poročila. Evropska komisija se povsem strinja splošno oceno in pozdravlja osnutek tega besedila. To se nam zdi res ravnotežno. Skupaj z vami, gospod poročevalec, pozdravljamo dober napredek Srbije, zlasti, ko gre za izvajanje strateških ciljev v okviru evropskega članstva, gospodarskih reform, ko gre za stabilizacijo, regionalno stelovanje, odnose eh, s Kosovom in druge dobre sosedske odnose. Prav tako bi pozdravili reševanje migracijske krize v Srbiji. Še naprej bomo tudi finančno podpirali Srbijo na tem področju in tu bo tudi šlo zagotavljanje potreb. Glede pristopa smo na dobre poti pri pogajanjih. Imamo šest odprtih poglavi in eno poglavje je začasno zaprto. Sedaj potrebujemo obnovljene zaveze Srbije, da gre odločno naprej na področju izvanja teh reform zlasti, na področju neodvisnosti sodstva, ko gre za boj proti korupciji, svobodo izraženja, človekove pravice in zašito najbolj reljivih skupin, ko gre za reformo javne administracije, boja proti diskriminaciji in tudi ko gre za reformo krepitev gospodarskega razvoja. Prav tako je pomembno, da imamo nadaljni napredek pri normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovo. Srbija naj bi še naprej sprejemala evropski pravni red zlasti na področju azila in tudi, ko gre za zunanje varnostno politiko. Upamo, da bo ta stabilen napredek na teh področjih omogočil državam članicam, da bodo lahko odprle druga pogajalska poglavja v letu 2017. Evropska komisija je že pripravila izhodišče za to. Še naprej smo zavezani podpiranju Srbije s finančno pomočjo in tehničnim strokovnim znanjem v tem procesu poti k Evropski uniji. Hvala. Najlepša. Hvala, da podajam besedo še enkrat poročevalcu gospodu Makelisterju. Thank you. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Predsednik, eh, kolegice in kolegi, hvala lepa za zelo zanimive prispevke, ne le poročevalcev v senci posamezne skupine, ampak eh, tudi drugih kolegov in seveda se veselim zanimive in eh, plodne razprave še naprej. Časa imamo do 18. januarja ob 12. uri za uložitev amandmajev, potem pa bomo, mislim, imeli lahko mm, razumno, uravnoteženo drugo obravnavo, da bomo potem lahko v Strasburgu zadevo tudi eh, izglasovali. Eh, marca mislim, da smo pokazali, da je Evropa. Na je Srbija na dobri poti v smeri Evropske unije. Veliko dela jih še čaka, ampak mislim, da vsi iz vseh eh, političnih skupin eh, menimo, da je potrebno še naprej podpirati proevropske sile v eh, Srbiji. Srbija je zelo pomembna kulturna eh, sila v Evropi in eh, dan, ko bo postala članica Evropske unije, bo tudi dan, ki bo obogatil Evropsko unijo. Eh, Lodičo, rekordar. Najlepša hvala. Sicer ste to že sami povedali, ampak rok je 18. januar za amadvaje ob 12. Eh, uri. Dobro, no, s tem smo tudi zaključili s to točko na dnevnem redu in gremo naprej na prvo obravnavo poročila za leto 2016 za Kosovo gospa Ulrika Luneček je poročevalka. Komisar Han je že predstavil svežen, širitveni svežen 9. novembra. Od takrat do zdaj je začel veljati tudi pridružitveno stabilizacijski sporazum. Maja je komisija predlagala tudi liberalizacijo za, eh, vizumo za Kosovo. Zdaj pa bi lahko besedo dali kar takoj gospe Lunaček, da predlaga da, da pove, kaj kakšno mnenje ima glede amandmajev. Hvala, bom pa nadrevala v angliščini. Well, I... Ja, tudi jaz bi začela s pozitivnimi stvarmi, ki so se odvijale v zadnjem letu na Kosovu, to je del mojega poročila. Najprej smo videli stabilizacijski pridružitveni sporozum med Evropsko unijo in Kosovom. Ta je začel veljati 1. aprila in to so prvi pogodbeni odnosi med Evropsko unijo in to najmlajšo evropsko državo. 11. novembra, ko sem bila v Prištini skupaj s komisarjem Hanom, so bila oba tam, ko so začeli izvajati Evropsko agendo za reforme. Tu je ta prava pot za izvajanje tega, kar imamo v SEJ-u. In tu sem rekla tudi kosovskim organom, da morajo pokazati politično voljo, da izvajajo vse vidike, vse, kar je v načrtu, kajti pridružitveni sporozum je nekaj, kar bo podprlo državljane na Kosovo, zlasti, ko gre za gospodarsko situacijo, tam ustvarjen delovnih mest in drugega. To je tako pomembno zato da se lahko ljudje čutijo bolj povezani s svojo državo in tudi s to idejo, da so še vedno na Kosovo, da tam ostanejo in gradijo to najmlajšo evropsko državo. In drugo, podpis okvirnega sporozuma za udeležbo Kosova v evropskih programih. Na koncu je šlo tudi za sporozum o dialogu, za telefonske kode na Kosovu. Tudi to je začelo veljati. Še vedno bo potrebno nekaj časa za izvajanje, ampak malo bodo kosovski državljani lahko imeli svojo lasno telefonsko kodo in ne preko slovenske, eh, lahko jih boste poklicali eh, kar neposredno. Potem zelena loč komisije, ta se nanaša na izvanje dveh meril uspešnosti za liberalizacijo vizumov. Kot veste, je Kosovo edina država med šestimi na Zahodnem Balkanu, čega državljani še vedno vsega ne morejo potovati za tri mesece v Evropsko unijo. To je res zelo problematično za državljane tam. Ko je komisija dala zeleno luč, je bilo to potrjeno, sedaj pa je žogica na strani Griša Kosova. Treba izpolniti dve merili uspešnosti, to je jasno poročilo. Tu potrebujemo tudi ločitev meja s Črnogoro, to mora skupšna ratificirati. Vemo, da je bilo veliko spornih vprašanj tu, ampak Obima vladama sem rekla, to morate sedaj storiti, kajti vlada to podpisala, to je treba izvesti. Kajti v Evropski uniji imamo toliko drugih odprtih vprašanj. Če Kosovo želi uporabiti to zeleno luč, s temi pogoji, ki jih je ponudila komisija, je treba iti naprej. Enako velja tudi za korupcijo, organizirani kriminal, potem sodbe na visoki ravni. Tu potrebuje napredek in to je treba storiti k malu in potem bodo lahko kosovske državljani prosto potovali. Komisija svet bo sta to potrdila, ampak to sta ta dva predpogoja, to mora Kosovo izpolniti in to poročilo jasno omenjeno. Ampak obžalju, pa še nekaj v poročilu, to situacijo, ki je bila ustvarjena, upam, da se to lahko spremeni v novem letu 2017. Potem so bili tudi drugi pozitivni vidiki tu, recimo pravosodni nagovor, dialog med Srbijo in Kosovom, to je treba izvajati kot številne druge stvari iz dialoga. To smo menili tudi v razpravi o poročilu glede Srbije. Dialog je zelo dober proces. Hvala Mogherinjevi in celotni ekipi za to delo, za podporo Evropske delegacije, veleposlaništvo tam. Potrebujemo izvajanje na strani vlad in organov. Sicer to ne bo delovalo. Potem še nekaj, človekove pravice, to omenjam, pravice žensk, nas je v družini, to je še vedno zelo pomembno vprašanje na Kosovu. No, onkraj tega, ne le na Kosovu, tudi druge v tej regiji je to problematično, tudi v Evropski uniji, ampak to omenjam tudi v tem kontekstu. Potem LGBTI, to je bilo izboljšano, imamo zakone, Imeli smo tudi drugo gej parado, ampak vidimo, da je tu še vedno kar nekaj težav med to skupnostjo. Potem vladavina prava, boj proti korupciji, omenjam tudi energetsko strategijo. Kosovo potrebuje energetsko strategijo, ki bo obsegala tudi to, da bomo postopoma nehali uporabiti fosilno gorivo, kajti tu je tudi veliko zrastnih težav, ki so povezane z rabo takšnih sredstev, potem potrebujemo raznovrstost energetskih virov, obnovljive vire in tako naprej. Sveda sem tako kot v preteklih letih poročilo ponovno omenila, da bi rada pozvala pet držav članic Evropske unije, ki še niso priznali te države, da gredo naprej. Kajti te države tesno sodelujejo s Kosovom na vseh ravneh. Celo, ko gre za izdajanje vizumov za šengenske države, priznavajo potne liste iz Kosova, ampak ne priznavajo države statusa države na mednarodni ravni. To bi bilo zelo pomembno. Tudi za sodelovanje Kosova v regionalnih in mednarodnih organizacijah. Naj se spomnim tudi na to, da je Kosovo država, ki jo je priznalo 113 držav od 196. Na koncu zahvalim tudi sekretarijatu in moji ekipi za vso podporo. Veselim se prihodnjega sodelovanja sporočevalci v senci, kajti v preteklosti smo imeli zelo dobro sodelovanje. Veselim se vaših komentarjev sedaj. Hvala. Gospod predsednik, najprej hvala gospe Lunaček za zelo profesionalno delo. To poročilo je res dobro uravnoteženo. Poročilo obsega vsa glavna vprašanja glede nadaljne evropske integracije Kosova. Namesto tega, da bi ponavljali to, kar že imamo v poročilu, bi se osredotočili na nekatera vprašanja, ki so nekoliko bolj problematična za skupina LS. Osnutek poročila na kratko omenja finančno situacijo v tej državi in čeprav se strinjam, S tem, da je pročevalka vesela, ker imamo več pobiranja davkov, mislim, da je treba povdariti, da je izhodišče nekega gospodarstva v državi ne le pobiranje davkov, ampak to, da imamo inovacije in podjetništvo. To imamo tudi odstavek o boju proti terorizmu. Pročevalka tu porablja izraz nasilni ekstremizem. No, vsebina odstavka sicer jasno kaže, da so te težave povezane z ekstremnimi islamisti. LS bo to spremenila. Ne zato, ker gre za simbolično gesto, ampak zato, ker je treba pravilno razumeti to problematiko in če to prav razumemo, potem lahko tudi bolj rešimo te težave. To je konkretno vprašanje, ki zadeva dialog med Evropsko unijo in Kosovo. Recimo, gre za to, kako zaustaviti pretok denarja, ki je namenjen tem ekstremnim islamistom iz teh držav, kot recimo Saudska Arabija ali Katar. In na koncu bi pokomentiral še te skoraj da običajne odnose med Srbijo in Kosovom. Haradinaj je bil prijet. To zbuja veliko vprašanj. Kaj ti je? tu vidimo, da smo na mednarodnem sodišču za zločine na področju Dajne Jugoslavije imeli tudi dve oprostitvi. Kakšne bodo posledice za samega gospoda Haradinaja? Mislim, da tu lahko največ izgubi prav Srbija zaradi tega, kaj te številni menimo, da ni primerno, da se to odvija izolirano. Vidimo tudi, kako je bilo za sodstvom, ki sprejema te enostranske odločitve. Kaj to pomeni za srbsko okrožje? Ne vem, to so primeri iz prakse. Po drugi strani gre za to, da se na severu Kosova niso bili za praznovanje pravoslavnega božiča, kar pa tudi ni pozitivno. Torej, predsednik, predstavili bomo predloge sprememb, smo optimistični glede prihodnjega pogajanja. Upamo, da bo tako, to tako konstruktivno, kot je bilo to lani. Hvala lepa. Hvala. Gospod Benifeti bo govoril o imenu pancarja. V imenu našega poročevalca v Senci, Antonija Pancerja, bi se rad eh, zahvalil poročevalki Lunaček za odlično upravljeno delo. Osnutek tega poročila upošteva mm, ključne politične preokupacije glede Kosova, kar zadeva sporazuma o pridruževanju in eh, približevanju. To je ključen korak v približevanju Kosova Evropske unije. 11. novembra 2017 mm, je bil dogodek, ki je tudi predstavljal zelo pozitiven follow-up temu eh, delovanju. Skupina SD se strinja z eh, dokumentom ustrajena polarizacija politične scene, mm, zahteva delo na trajnostnih kompromisih, da se bo zagotovil napredek eh, države na poti k Evropi in prav tako je pomembno narediti pomemben korak naprej v smeri evropske integracije. Se pa seveda postavlja vprašanje pad pozicije v eh, parlamentu, kar zadeva sporozum o bizmski liberalizaciji za Črnogoro. Seveda bo to nekaj, kar bo lahko sprejeto, ko bo Kosovo tudi izpolnilo vse kriterije, sem sodi tudi vprašanje korupcije. Kosovo izvaja vse zahteve tudi ustavnega eh, sodišča in eh, Evropska eh, skupina ESD bo torej v imenu poročevalca Macerija obveljavila oziroma uložila določene amadmaje, še posebej glede obrazirega kriminala, glede potrebe po tesnejšem delovanju med eh, institucijami, ki so pristojne za eh, preiskavo pregon korupcije in pa tudi zagotavljanje učinkovitih eh, ukrepov za boj proti radikalizaciji, prav tako tudi promocijo institucij, ki spodbujajo dialog in strpnost. Družbeno-ekonomski oziroma socialno-ekonomski dialog je zelo pomemben. Tu bo potrebno bistveno boljše sodelovanje med eh, posameznimi akterji. Potem je tu vprašanje brezposlenosti, še posebej med mladimi in to je nekaj, česar se je potrebno lotiti eh, z vidika rezultatov, ki jih dosegamo pri izobraževanju izobraževalnega kadra in potem tudi tu še mm, vprašanje izboljšanja pogojev na trgu dela in eh, izboljšanje mehanizmov, mehanizmov za delovanje delovne inšpekcije in sodišča, se na ta način zagotovi, da se politika in eh, zakonodaja dejansko ustrezno izvaja, da se prepreči tudi eh, diskriminacija na delovnem mestu. Še enkrat hvala kolegice Lunašek v imenu eh, skupine, v imenu poročevalcev Senci Pancerja in prihodni teden bo skupina SD vsega koordinirana na iskanju kompromisov. Gospod McAllister, izvolite. Hvala, predsedujoči, tudi jaz bi se najprej rad zahvalil Orlike Lunaček, ker je predstavila to zelo ravnotežno in zelo podrobno poročilo o situaciji na Kosovu. Pozdravil bi ne le nadaljne zaveze na Kosovu, ampak tudi v Srbiji. Na obeh stranih vidimo velike zaveze pri izvajanju teh sporozumov ki smo jih dosegli v okviru olajšnega dialoga. Mislim, da moramo to poslati jasno sporočilo, da moramo sedaj resiti naprej s polnim izvajanjem že doseženih dogovorov, dobre veri, pa še nekaj, kar je pomembno, delati moramo pravočasno. Potem bi spodbudil obi strani, Kosovo in Srbijo, naj najdete nove področje razprav pri dialogu, zato da bi izboljšali življenja ljudi da bi lahko na celovit način normalizirali te odnose. Pozivam tudi Evropsko službo za delovanje naj oceni delo obeh strani, zato da bi lahko izpolnili svoje obveznosti. Hvala, gospod Pikola. Hvala lepo. Hvala, čestitke kolegice Lunaček za to dobro poročilo, kajti res je celovito in tu vidimo verodostojen prikaz situacije na Kosovu. Vidimo, kar je bilo ustvarjeno in tudi kar ni bilo v prihodnem eh, v lanskem letu. To gre predvsem za pridružitveni sporozum iz aprila in tudi za agendo iz oktobra. Tu imamo priporočilo za okinitev vizumov za državljane. Žal to še ni bilo izpolnjeno, ker zadnja dva predpogoja nista bila izpolnjena. Eden se nanaša na ratifikacijo mejnega sporozuma s Črnogoro. Tu vidimo, da imamo še kar nekaj političnih razdelitev na Kosovem. Pak imamo jasna pravila in pogoje. Upam, da bo to kmalo izpolnjeno, tako da bomo čim prej v Evropskem parlamentu lahko ratificirali to odločbo, tako da bomo lahko imeli prost pretok za državljane Kosova. Kot predsednik skupnega parlamentarnega odbora za Kosovo lahko rečem, da imamo tu politične delitve, ki pa niso vplivali na to delo. Vsi so sodelovali na dveh sestankih, tam smo brez večjih težav sprejeli pravilnik in tudi priporočila. V lanskem letu smo videli tudi napred dialogu s Srbijo. Videli smo nekaj konkretnih premikov naprej, recimo, ko gre za te, ta, telefons, to, ta telefonski dogovor za Kosovo. Tu vidimo, da bo sedaj ocena dogovora odvisna od izvajanja. Ampak vidimo tudi, da je še vedno veliko organiziranega kriminala, eh, korupcija, svoboda medijev ogrožena. To je še vedno nekaj, kar prinaša veliko vere. Torej, naj zaključim. Upam, da bo ta predružitveni sporozum prvi dogovor med Evropsko unijo in Kosovom prava spodbuda za institucionalne in druge reforme, ki jih Kosovo mora izpolniti. Pa upam, da bo najmlajša evropska država s tem dobila tudi zelo dobro enostransko podporo Evropske unije. Hvala. Hvala, Kormin. Vidmajk. Um, um, uh, uh, Hvala, gospa Lunaček je govorila o nekaterih formalnostih na Kosovo, ampak mislim, da je prava situacija na Kosovo veliko bolj zapletena kot ta, ki je orisala poročilo. No, naj omenim formalnosti imamo nekaj eh, povezav med Kosovom in Krimo, nekaj analogij. Videli smo, da je to lahko neka pot za neodvisnost Krima, ampak tu imamo razlike, kajti Krim je lahko neodvisna država, ampak Kosovo je umetna država. Podprli so Američani in druga mednarodna skupnost. Krim naj bi vstopil v Rusko federacijo, Kosovo pa, če želi, lahko vstopi v Evropsko unijo. Ampak prosim, prava situacija na Kosovo je zelo nevarna in nisem posem prepričan, da potrebujemo Kosovo v Evropski uniji. Hvala. Hvala, gospod Partele. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ulrika Lunaček je zelo zanesljiva poročevalka in ji čestitam za njeno poročilo. Vesel sem, da lahko tudi na Kosovem, pri Kosovu govorimo o napredku in tudi tukaj je statistika poročila eh, pozitivna. Desetkrat pozdravljamo napredek, štirikrat smo zaskrbljeni in štirikrat pozivamo k akciji. Ob vseh utemeljenih podarkih, ki jih je dala poročevalka, bi opozoril na vprašanje notranje polarizacije na Kosovu ki ni samo zadeva politike ali zakonodaje, ampak tudi zadeva politične kulture in sprejemanja evropske ideje sprava. sprave. Tega ne razumem zgolj kot vprašanje Kosova, ampak tudi Srbije. In v tako polarizirani situaciji je težko sprejemati evropske standarde. Jaz želim Kosovu eh, napredek v tej smeri. Hvala. Gracias. La señora Fallon. Thank you. Uh, Hvala, predsedujoči. Naj se zahvalim tudi dragi kolegici in pročevalki Ulrike Lunaček. Vedno mi je veliko zadovoljstvo, ko delam z njo. Pozdravljam njene zaveze, da Kosovo pomaga na poti v Evropski uniji. Pozdravila bi vse, kar je bilo omenjeno, vse pozitivne vidike glede Kosova, ampak sedaj bi se omejila le na nekaj. In to je sistem brez vizumov za Kosovo. Strinjam se s poročevalko, to predstavlja velike težave za državljane Kosova. Obžalujem, ker nismo napredovali, ko gre za brezvizumski režim za Kosovo v zadnjih mesecih. Sedaj je žogica na strani igrišča Kosova, to je res kot poročevalka za to vprašanje moram reči, da smo se potrudili, da bi olajšali, da bi pomagali kosovskim organom v zadnjih tednih in mesecih pri izvanju preostalih dveh meril. Torej gre za ratifikacijo mejnega sporozuma s Črnogoro in gre tudi za izboljšanje boja proti korupciji. No, zavedam se, da so ta vprašanja pri mejnem sporozumu predvsej občutljiva, pa izkoristila bi to priložnost in ponovno bi organe na Kosovo pozvali k temu, naj pospešijo te procese. Kajti sedaj imamo v Evropskem parlamentu pravo priložnost, da gremo naprej. Upam, da bomo izrabili to priložnost, kajti, kot sem rekla, to je posem pomembno za mlade generacije, da odpremo vrata evropske perspektivi, perspektivi brez vizuma v prihodnosti. Gospod Kukan, hvala predsedujoči naj eh, tudi sam rečem, da pozdravljam to poročilo poročevalke gospe Lunaček. Mislim, da je to dobro sestavljeno poročilo, res sem zelo vesel, ker je spisano na resen način. Tako kot nekateri drugi govorci, tudi sam upam, da bo letošnje leto 2017 leto, v katerem bo šlo Kosovo še naprej po poti evropske integracije. Slišali smo, kakšni so bili dosežki na Kosovu. Jaz bi pozdravil to, da imamo tudi pridružitveni sporozum, ki začel veljati. Zaskrbljeni smo zaradi delovanja parlamenta na Kosovu. Pozval bi poslance naj nadaljujejo redna zasedanja in delo parlamenta. Mislim, da to ni nekaj pretirano, kar želimo od njih. Potem imamo tudi mejno vprašanje s Črnogoro. To je treba rešiti, da bi lahko šli naprej na poti liberalizacije vizumov. Mislim, da je skrajni čas za reševanje tega vprašanja. Potem je treba več storiti, ko gre za boj proti korupciji in organiziranem kriminalu, da bi imeli dobre rezultate na tem področju. Zato pa potrebujemo veliko politične volje. Upam, da bodo kosovski politiki lahko pokazali vodstvene sposobnosti na tem področju pozivam tudi srpske organe in kosovske vodje, da še naprej nadaljujejo dialog med Prištino in Beogradom, tako da lahko izvajajo te dogovore, ki so bili sprejeti. Kaj ti to potrebujemo? Hvala. Hvala, gospod Kukan. Komisijo Hanovi Varov. Zdaj pa predstavnice komisije, dovolite, bi se ne vaša. Thank you very much. Eh. Hvala lepa. Draga gospa Lunaček, poslanci, parlamentu hvala poročevalki za osnutek poročila o Kosovu. Evropska komisija se v velike meri strinja z vašo oceno o tem osnutku poročila. Prav tako smo zaskrbljeni zaradi politične situacije v Prištini. To bo prineslo veliko izzivo v letošnjem letu. Pričakujemo sprejete odločitve, ko gre za meni sporoz Črnogoro in tudi ko gre za vključevanje okroži glavno skupnost. Pozivamo glavne politične stranke, naj se vključijo v konstruktivni dialog, naj sodelujo v parlamentu, naj se osredotočajo na reforme. To bi moralo pomagati Kosovo, tako da bi se Kosovo približalo Evropski uniji. Treba je izkoristiti te priložnosti, ki prihajajo sedaj s tem, ko je stabilizacijsko pridružitveni sporazum začel veljati. Sedaj imamo celovit okvir za tesnejši politični dialog, gre za globitev naših eh, gospodarskih odnosov in to je treba maksimalno izkoristiti. Lani je kosovska vlada začela izvajati agendo za reforme, komisar Han je delal na tem in to je lahko neko urodje za to, da lahko Kosovo maksimalno izkoristi stabilizacijsko pridružitni sporazum. Upam, da bo Kosovo sedaj je pokazalo to z jasnimi ukrepi, da bo podprlo to agendo in vse reforme, ki se nahajajo v tej agendi. Glede liberalizacije vizumo je sedaj za Kosovo zelo pomembno, da ratificira meni sporozum s Črnogoro in da še naprej dela na boju proti organiziranem kriminalu in korupciji, tako da bo liberalizacija vizumov kmalo postala realnost za vse državljane Kosova. Ne seveda omenim tudi nedavno podpisan okvirni sporozum, ki bo Kosovo omogočil, da sodeluje pri različnih programih Evropske unije. To bo prineslo možnosti za več vezi med družbami Evropske unije in na Kosovo. Še naprej bomo podpirali Kosovo z evropskimi finančnimi sredstvi. Najrečemo, da so ta sredstva namenjena splošni družbi, širšem občinstvu tam tej državi. Zato želimo, da bi s tem financiranjem pomagali pri teh zavezah. Potrebujemo močne zaveze, zato da bi šli naprej pri Evropski kosovski agendi v letošnjem letu. Hvala. Če se poročevalka strinja, da možem besed do no, še gospe Šujci, ki je prosila. Eh, hvala lepa. Hvala lepa. No, glede na to, da sem tudi podpredsednica skupnega odbora za odnose z Bosno, Hercegovino in Kosovom, lahko rečem, da me ta tema res zelo zanima. No, nič novega ne bi omenila, kaj ti bolj ali manj smo se vsi strinjali glede te situacije na Kosovo. Tu bi se rada še posebej zahvalila gospe Lunaček, ker je delala tako profesionalno, sestavila to izredno poročilo. Res je bila močno zavezana temu kosovskemu vprašanju. Vidimo pozitivne vidike, ki so bile omenjeni. Recimo, to je ta stabilizacijsko prežitni sporozum, vidimo agendo za reforme. Potem imamo tudi to mednarodno telefonsko kodo za Kosovo, ampak vidimo, da liberalizacija vizuma še ni bila uspešna, kajti tu imamo ta dva predpogoja in to je treba izpolniti. In vem, da je težko uh, ratificirati ta meni sporazum med uh, eh, Kosovo in Črnogoro, ampak to je en izmed predpogojev. Prav tako sem vesela, ker ste pozvali teh pet držav, da končno priznajo Kosovo, ampak tu nekaj še niste omenili. Uh, ampak to vidimo poročilo. Svet Evrope je prosil Kosovo naj od 1. januarja sodeluje kot opazovalka v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tudi to je še eno priznanje, Kosovo se lahko vključi v delo mednarodnih institucij. Pa še nekaj, kar me zelo zanima. Spremljamo pa polno izvajanje tega sporazuma. Kosovo je ta sporazum že podpisalo, mislim, da je to izjemno pomembno in strinjam se s tem, da je treba zmanjšati polarizacijo političnega prizorišča na Kosovo, treba pa je podpreti pot k Evropski uniji. Hvala. Uh, Hvala, naj se zahvalim vsem poročevalcem Senci in drugim kolegom iz delegacij za Kosovo in Bosno in tudi druge kolege, ki so podprli proces Kosova na poti k Evropski uniji. Hvala za podporo vsem nam in drugim komisiji, na svetu, Evropske službe za dan delovanje, za vse, ki želijo, da gre Kosovo naprej in se bolj pridruži Evropske unije. Seveda se veselim vseh predlogov sprememb. Če smem reči, bi na nekoliko šaljiv način rekla, ne sestavite preveč predlogov, da bo vse lažje. Pak ja, seveda, potrebujemo pa pomembne predloge sprememb. No, šalo na stran, veselim se vaših predlogov sprememb. Mislim, da je tu še vedno kar nekaj stvari, ki jih lahko izboljšamo. Mogoče nekatere vidiki še tu niso omenjeni. Ja, veselim se teh predlogov, to bom obravnavala z vami, imeli bomo sestanke in upam, da bo to dobro poročilo ki ga bodo tudi na Kosovu videli kot nekaj, kar jih podpira. Ampak tu bomo kritizirali tudi to, kar še ne deluje. Kaj ti tako je pri prijateljstvih? Biti moramo tudi kritični. Brez kritik prijateljstvo ne deluje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lunaček. Rok za amenmaje je enako prej, 18. januar ob 12. uri. Zdaj gremo naprej na zadnjo točko na dnevnem redu gre za razpravo o mnenjih AFETA v zvezi z razrešnico za splošni proračun za EASO in Evropsko komisijo predlaga, da oboje obravnavamo skupaj. Na začetku bi želel izpostaviti to, kar zadeva um, razrešnico na AFETU je naša naloga težavna, saj moramo pazljivo preučiti, kako se uporablja evropski denar, ampak pred tem se moramo izogniti uh, poenostavljenju, prekomernemu poenostavljenju. Zato z veseljem ugotavljam, da je naš preučevalec stavil zelo uravnotežen pristop um, glede razrešnice za službo za zunanje delovanje in glede upravljanja njihovih stav, stavb eh, je bilo kar nekaj polemik v eh, tisku zadnje, v zadnjem letu. Ne moramo tudi pozabiti na okoliščine, v katerih eh, operirajo pač različne delegacije Evropske unije. Prav tako je visoka predstavnica predstavila svoje mnenje tudi na našem odboru v zvezu s zastopstvom Evropske unije pri določenih, domači, določenih diplomatskih predstavništvih. Tega se moramo zavedati, ko obravnavamo te razrešnice. Zdaj podajam besedo gospodu Ličju, ki bo govoril v imenu poročevalca. Hvala lepa. No, kot ste rekli, to berem v imenu gospoda Bačitisa naj predstavim glavne točke v tem mnenju glede razrešnice dela Komisije in izvršnih agencij v letu 2015. To poročilo povdarja, da je žal stopnja napak v finančnem letu 2015 ocenjena na Evropskem računskem sodišču Evropskem sodišču in se ni zmanjšala v primerjavi z letom 2014, imamo 2,8 odstotka. Drugič, to je pod ravnjo identificiranih napak v drugih razdelkih. Kljub dejstvu, da imamo tu zonanje dejavnosti, ki pogosto potekajo v kriznih območjih in v politično težavnih območjih. Tretjič, podpiramo priporočila iz mnenja Ruska računska sodišča, pozdravljamo tudi, da je komisija povsem izvedla pet od sedmih priporočil. Tukaj je sodišče sestavilo v poročilu 2014. Prav tako pozivamo komisijo na spreme ukrepe za to, da bi sklenila izvajanje dveh preostalih priporočil. Gospod Balčitis je sestavil še dva predloga spremem za dopolnitev mnenja. To se nanaša na misije CSPD. Na koncu bi se rad zahvalil gospodu Prederju, pročevalcu eh, Sinci iz ELS-a glede dela 3, 6 in 6b, kajti s tem smo pozitivno dopolnili to mnenje. Hvala lepa. Najlepša hvala, zdaj pa dajem. Besedno gospodu Makalestru, ki govori v imenu gospoda Prede. Hvala, predsedujoči, v imenu gospoda Prede, ki danes ni tu, bi rad prebral naslednjo izjavo. Najprej bi se opravičil, ker danes nisem na sestanku, ko se pogovarjamo o razrešnici 2015. Hvala poročevalcu za dve zelo celoviti poročili tu sem se stavil kot vprašalec SNCLS, ampak tu eh, imamo le omejeno število predlogov spremem. Kar zadeva razrešnico 2015, lahko rečem, da je treba omeniti tudi posebno poročilo računskega sodišča, ki se naša na predprestovno pomoč Evropske unije, so da bi krepili upravne zmogljivosti in Zahodno Balkano. Zato imamo tudi 18. predlog spremembe. S tem sem pozdravil priporočila sodišča o tem priporočilu in s tem spodbujam k izvajanju teh priporočil. Zasti, ko gre za krepitev odzivanja in odgovornosti delovanja država Zahodnega Balkana. Potem imamo še 20. predlog spreme. S tem pozdravljam posebno poročilo sodišča, ko gre za pomoč Moldovi in Ukrajini. Komisiji predlagam, da naj popolnoma izkoristi vzvod pogojevanja odnosih s temi državama, tako da bi posem nadzorovali izvajanje teh reform. No, Pritetve predlogi sprememb gre za pomembna poročila, ko gre za rabo proračunskih sredstev na Balkanu in sosedstvu. Upam, da bo to podprto v odboru. Glede razrešnice za Evropsko službo za delovanje, tu sem sestavil le dve manjši priporočili. Evropska delegacija potrebuje več podpore pri izvajanju in zagotavlja optimalne ga zastopanje Evropske unije v tih državah in treba je tudi zadostno sposobiti osebje v teh delegacijah. 13. predlogu spremembe omenja podporo tem delegacijam, ko gre za zagotavljanje optimalnega upravljanja stav. Veselim se razprav z poročevalcem, poročevalcem Senci in tudi glede glasovanja v snutku poročila. Hvala. Ja, hvala. Zdaj pa damo besedo še predstavnikom komisije Roman Makagusta. Je prvi, izvolite. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Glede pete točke v osnutku mnenja, naj povdarimo to točko, ki se nanaša na misije CSPD in na revizijo misij skladno s šestim členom finančne uredbe. To je proces, ki tirja kar nekaj časa zaradi kompleksnosti nalog teh misij. Doslej smo videli, da so bile štiri misije, sklene členom 60 in tu je najbolj znaten del eh, tega proračuna, gre za Kosovo, Afganistan, Grozijo in Palestino. To so te štiri misije, ki so skladne. Potem imamo še dve druge misije v Nigru in v sosedstvu. Glede drugih preostalih misij, imamo še tri misije v Rafi, Ukrajini in Maliju. Tu se bo kmalo začelo izvajati pa se, ali pa se je pravkar začelo glede končne misije v Libiji. To zaenkrat še ni možno zaradi varnostne situacije tam, tako da ne moremo nadaljevati za oceno skladnosti te misije. Toliko zaenkrat, še enkrat bi povdaril da je to delo, ki teče naprej. Delati moramo na priporočilih računska sodišča in to tudi izpolnjevati. Hvala. Gospod Arnike, Arnike Garcia, izvolite. Thank you, chair. Thank you, members of the committee. Hvala predsedujoče, hvala člani odbora. Veseli smo ravnoteženega poročila poročevalca ko gre za osnutek eh, stopnje napak. Strinjamo se s temi stopnjami, ki so tu omenjene. Te stopnje so stabilne, še vedno so nad dvemi odstotki. Ampak tu ugotavljamo tudi, da moramo delati zelo problematično v kontekstu in zato je stopnja napak precej nižja kot na drugih področjih. Tako da smo še vedno na dvemi odstotki, ampak vseeno menimo, da gremo v pravi smeri. Tu imamo tudi nekaj indicev. Preračunali smo to stopnjo, ki se že štiri leta niža in znaša 2,2 odstotka sedaj. Torej, upamo, da gremo v pravi smeri. Prav tako smo zadovoljni zaradi pozitivne ocene računskega sodišča glede izvajanja priporočil z predhodnih let. Kot veste, imamo priporočila sodišča, ki so zelo koristna za izvajanje naših sistemov nadzora. Zato smo podprli ta priporočila letos. Veseli smo, ker je sodišče pozitivno ocenilo že upravljeno delo glede izvajanja priporočil doslej. Večina priporočil je bila že izvedna, ena je bila posem izvedena. Glede kakovosti preverb izdatkov pri upravičencih vemo, da je to odprto vprašanje, tega se zavedamo. To smo ustvarjali sodiščem pri opredeljevanju glavnih vprašanj in ukrepi so bili že sprejeti, to je odraženo v tem dejstvu, da se je to priporočilo skoraj da posem izvajalo. Zaenkrat delamo na revidiranju obseg nalog in prestojnost, ne le, ko gre za preverjanje izdatkov, ampak tudi, ko gre za vse druge revizije na podlagi resnih kakovostnih meril, ki smo jih morali tu izvajati, zato da bi lahko te instrumente povsem izkoristili, da bi s tem zmanjšali napake, ki jih imamo pri takšnih transakcijah. Pri naslednjih točkah bi predal besedo kolegu, če se strinjate. Gracias, ahora le voy a dar la palabra al señor Hvala. Kristos Nines je naslednji. Izvolite. Thank you very much, honorable member of the parliament, and uh, we are very grateful that you. Hvala lepa poslankam in uh, poslancem, hvala, da ste na lekciji NIR dali priložnost, da pojasni trenutne razmere, kar zadeva še eh, vprašanje preostale stopne napak za leto 2015. Najprej naj povdarim, da je to vprašanje omejeno zgolj na zelo konkretno obliko upravljanja, gre za neposredno upravljanje z državo prejemniko v okviru AIPA, se pravi predpristopne eh, inštrumenti, ki sodijo v portfelj generalne direkcije NIR. Res je, da je Evropsko računsko sodišče v letnem poročilu za 2015 identificiralo določene pomakljivosti v tem novem eh, sistemu in eh, podaro tudi nekaj zaključkov glede zanesljivosti in reprezentativnosti stopne napak. Za odpravo te pomakljivosti smo zagotovili druge oblike zanesljivosti, kar je tudi zapisano v eh, letnem poročilu za leto 2016 eh, in eh, letno poročilo. Generalni direktor generalne direkcije NER je sedaj v polni meri upošteval priporočila Evropskega računskega sodišča glede izračuna preostale stopnje napak za IPA in MVC, torej tisti del, ki zadeva eh, posredno upravljanje držav eh, prejemnic. Storili smo dvoje. Okrepili smo naše postopke in razvili smo tudi akcijski načrt. To so torej ukrepe, ki smo jih sprejeli v okviru tega akcijskega načrta. Najprej obstoječe pogodbe, ki trenutno pokrivajo Evropski inštrument za sveščino, ENI in IPA posredno in neposredno upravljanje, smo razširili tudi na iPad in MBC 2. Kot drugo, DigiNir eh, je izvedel dodatne revizije v mm, Turčiji, eh, nekdanji republiki, Jugoslavijske republike Makedonije in na Hrvaškem, eh, kar zadeva zanesljivost in pa uspešnost. Prav tako smo najeli zunanje izvajalce za Turčijo in nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, da bi zajeli širši vzorec transakcij, da se zagotovi boljša stopnja zanesljivosti izračuna stopnje napak. Komisar Han je 8. novembra eh, lani in eh, gospod Mark, članica računskega sodišča, dejala, da je sodišče zadovoljno z načrtovanimi ukrepi glede cije NIR in pripričani smo, da bomo na ta način zagotovili zanesljivost in reprezentativnost stopnje preost preostale stopnje eh, napak za IPA EMCB eh, e in da bo na ta način tudi v polni meri naslovili pomakljivosti, ki jih je izpostavilo računsko sodišče, zdaj pa še v imenu Evropske službe za znanje delovanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi spoštovanim poslankam in poslancem za današnji sestanek in tudi za priložnost, da podamo svoj komentar. Službe za znanje delovanje pripisuje velik pomen razrešnici in pa tudi mnenjem posameznih odborov, še posebej odbora AFED glede na njegov pomen za znanje odnose EU. Menimo, da je to dobra priložnost za nas eh, kot institucijo, da ovrednoti in eh, razume in dojame področje, ker je potreben napredek, da ta način tudi izkažemo našo zavezanost najboljšim finančnim praksam in pa da tudi upoštevamo politične dosežke institucije. In v tem kontekstu z veseljem še enkrat povdarjamo, da služba za zunanje delovanje izkazuje nizko stopnjo napak pod torej dvemi odstotki. Za mlado institucijo, kot je naša, je to pomemben dosežek, v katerem bomo stremeli tudi v prihodnjih letih. Računsko sodišče je izpostavilo dve zadevi, podalo dve priporočili glede zaposlovanja eh, lokalnih zaposlenih v delegacijah. To je še posebej težko vprašanje za delegacije. Včasih imamo 300 eh, ljudi, ki se prijavi za delovno mesto voznika, tako da moramo te postopke nekoliko izboljšati ob seveda ustreznem, uravnoteženem pristopu. Glede javnih naročil. služba za znanje delovanja je eh, lansko leto bila v seznamu prioritetnih institucij za računsko sodišče glede razrešnice eh, z vidika števila transakcij, ki so se preučile. Novice so zelo dobre glede javnih naročil visoke vrednosti na 135 tisoč evrov, tu ni bilo nobenih pripomb in pripombe računskega sodišča so se osredotočile predvsem na postopke srednje in pa nizke vrednosti in to seveda jemljemo zelo, zelo resno in eh, jih bomo tudi v prihodnih letih eh, upoštevali ta priporočila torej z bolj eh, ciljno usmerjenim usposabljanjem. Dejstvo je, da Naša služba deluje decentralizirano preko 139 eh, delegacij z 139 administrativnimi oddelki v teh delegacijah, ki jim zagotavljamo naše podporo. To bomo počeli tudi v naprej eh, in zelo resno jemljamo priporočila računskega sodišča, kot je predsednik omenil v kontekstu proračunskega postopka za leto 2017, je podpredsednica visoka predstavnica eh, že predstavnica podala zavezo parlamentu glede eh, kadrovske zasedbe, še posebej kar zadeva ravnovesje med eh, zastopanostjo držav članic in eh, uradnikov Evropskih institucij. Zastopanost diplomatov držav članic v službi zunanje delovanje je v skladu z zakonodajnim aktom, ki ustanavlja Evropsko službo za zunanje delovanje, ampak, kot je visoka predstavnica eh, dejala, so določene pomankljivosti, kar zadeva zastopanost eh, na področju vodi delegacij, kjer je više zastopanost nacionalnih diplomat, diplomatov, ko pa gre za uradniške položaje, pa je zadeva ravno obratna, zato se je visoka predstavnica zavezala reševanju tega vprašanja, kar zadeva rotacijo in mobilnost tekom enega mandata ob eh, sočasnem spoštovanju eh, selekcijskega postopka, ki temelji na usposobljenosti. In še zadnja zadeva. Vstup za znanje delovanje se sooča z velikimi izzivi. Smo majhna institucija, ampak smo tudi mlada institucija ustanovljena nedavno in eh, delovati moramo z vse večjim številom izzivov in eh, tako kot ostale institucije z vse manj eh, razpoložljivimi viri mm, in to v zelo tudi težavnem varnostnem okolju. To je ena naših velikih skrbi nam zagotavljati ustrezno stopnjo varnosti za naše delegacije in ob tej priložnosti bi rada izrazila zahvalo parlamentu za podporo, ki smo je bili deležni tudi pri proračunu za leto 2017, kar zadeva eh, krepitev varnostnih kadrov v delegacijah in eh, ne moremo izključiti, da bomo v prihodnosti morali ponovno zaprositi za vašo podporo in še enkrat se vam vnaprej zahvaljujem za vso podporo vašega odbora službi za znanje delovanje. Hvala. Glasovanje bo 31. januarja 2017 in smo tudi zaključili današnje zasedanje. 24. januarja se dobimo naslednjič, Julio Bruslju. Hvala.